večkrat prosili, da ko gre za odločilne zadeve v e, svetu, da pride tudi v parlament in jih tu pojasni. Dobro, bom to posredoval in bom. V ustrezni obliki posredoval stališče eh, parlamenta. Eh, Se še kdo javlja za besedo, zgleda, da ne. Potem, spoštovane dame in gospodje, prehajamo na prvo točko dnevnega reda in sicer gre za poročilo gospoda Busutila o pregledu stanja notranjega trga. Najprej dajem besedo poslancu Busutilu eh, kot poročevalcu. Uh, hvala, gospod predsednik. V zadnjem času je veliko govora o rasti in o tem, kako zagnati evropska gospodarstva in jih eh, pripeljati iz tega slabega stanja, ampak preseči moramo slogane, ko govorimo o tem, kako doseči rast. V mojem poročilu o pregledu stanja notranjega trga, ki ga danes predstavljam, bi želel posredovati enostavno, ampak pomembno sporočilo. Če res želimo doseči rast, potem moramo državljanom prinesti notranji trg, kajti to je najboljša evropska naložba v rast. Da bi to uresničili, pa moramo popraviti tisto, kar ne deluje. Kje torej ne dosegamo rezultatov? Pregled stanja notranjega trga komisije kaže, da prizadevanja nekaterih držav pri prenosu zakonodaje o notranjem trgu. Gospod Busutil, predsedujoči prekinja. Kolegi in kolegice, tisti, ki ne želite poslušati gospoda Busutila, prosim, da prijazno v tišini zapustite dvorano. Amrika Busutil. Samo trenutek, gospod Busutil. No, hvala tistim, ki me želijo poslušati, gospod predsednik. Torej, če države članice ne bodo nadgradile svojih prizadevanj pri zagotavljanju, da se evropska zakonodaja ustrezno prenaša in v celoti izvaja, ne bo mogoče uresničiti notranjega trga. Vendar pa vse ni tako črno. Nekatere države članice kažejo stalno predanost notranjemu trgu in zelo sem vesel, da tudi moja država, Malta, dosega najboljše rezultate med državami članicami pri prenosu evropske zakonodaje, pri pravočasnem prenosu. Druge države, kot naprimer Estonija, tudi beležijo zelo pozitivne rezultate pri vseh vidikih pregleda stanja notranjega trga. Ti pozitivni rezultati niso izjema od pravila, temveč kažejo, da če obstaja politična volja, lahko tudi druge države članice ustavijo dosegajo tako dobre rezultate. Vendar pa, če ne bomo storili več, da bi se evropska zakonodaja ustrezno prenašala in izvajala v čim krajšem času, naši državljani in podjetja enostavno ne bodo imeli koristi od notranjega trga. Države članice zato potrebujejo bolj ambiciozne cilje in istočasno se morajo držati svojih zavez. Evropska komisija kot taka pa mora še naprej izvajati svojo vlogo izvršne oblasti, in mora biti pri tem bolj energična. Kršitve evropske zakonodaje je potrebno hitreje preganjati s postopki za ustavljanje kršitev. Eh, v tej luči, gospod predsednik, med svojimi predlogi predlagam tudi, da bi vzpostavili tako imenovani hitri postopek za ugotavljanje kršitev eh, in da bi imeli tožilca za notranji trg, ki bi lahko neodvisno ukrepal v primeru kršitev in vzpostavil postopke zagotavljanja kršitev brez političnega pritiska, vendar pa izgradnja regulatornega okvira notranjega trga ni edini korak pri zagotavljanju notranjega trga za državljane. Zato se moje poročilo osredotoča tudi na to, da je pomembno eh, notranji trg pripeljati neposredno do državljanov in podjetij. In tu je zelo pomembno delovanje obstoječe mreže urodi komisije. Tu imamo zgodbe o uspehu eh, mreže, kot je Solvit, naprimer, in to je potrebno še nadgraditi in še okrepiti te storitve za reševanje težav. Kaj ti državljani se še vedno soočajo s kompleksno in pogosto zelo neosebno mrežo storitev, kadar želijo posredovati svoje pritožbe. In zaradi tega je eh, iskanje rešitev za njihove težave samo po sebi težava. Zato sam pozivam k večji usklajenosti mreže storitev komisije. In želim izpostaviti pomen eh, portala Moj, eh, Moja Evropa, torej My Europe, kjer bi lahko državljani vlagali vse pritožbe. Potrebujemo pa tudi dejanske. Eh, uradnike, žive uradnike v predstavništvih komisije v državah članicah, ki se bodo neposredno ukvarjali s pritožbami državljanov. V zadnjem času državljanov terjamo veliko žrtev in želimo na ta način zagotoviti, da bodo gospodarstva preživela trenutne razmere, ampak tu je tudi notranji trg, ki je najboljši način zagotavljanja gospodarske rasti in gospodarske blaginje, kar od nas pričakujejo državljani. Hvala. Hvala, gospod Bosutil. Zdaj pa ima besedo v imenu komisije gospod Barnier. Merci, Hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, gospod poslanke, gospodje poslanci. Najprej bi se zahvalil gospodu Simonu Busutilu, ki ga je osebno uložil, eh, vem, da je uložil dovolj svoje lastne energije in seveda je imel tudi dobre sodelavce in tudi koordinatorju se zahvaljujem. Nahajamo se v res resnem trenutku krize. Finančna kriza se je še zdaleč je končala, gospodarska kriza ima veliko posledic tako za človeško vsakdanje življenje kot uh, za gospodarske vidike dogajanja. Številni so brezposelni in izražajo svojo razjarjenost tudi na ulicah Evrope. Tako se nahajamo v dokaj paradoksalni situaciji. In če ne bomo pazili na to, kaj se dogaja in se odzvali pravočasno, bomo na nek način sami krivi, če bomo postali žrtve razno raznih nacionalističnih gibanj. In ravno enotni skupni trg je prva priložnost, ki nam omogoča, da izstopimo iz te krize, če bo le ta trg deloval bolje. In zaradi tega smo imeli vse te, vsa ta različna poročila, ki smo jih poslušali in jih je parlament tudi podprl, kjer se govori o boljšem upravljanju z gospodarstvom. To je bistveni del in uh, Poleg tega smo slišali tudi, da obstaja 12 novih predlogov za socialno usmerjeno politiko za ustvarjanje konkurenčnosti na trgu in zato je tudi pomembno, da so uh, se tudi vodje držav članic odločili, da se sestanejo in pogovorijo o tem, ker je treba najti konkretne korake, uh, za gospodarsko rast, gospodarsko rast ob upoštevanju notranjega trga, vendar moramo vse, kar ukrenemo, ukreniti skupaj. Zaradi tega sem srečen, da je gospod Busuti še enkrat poudaril notranji trg in seveda to kot prvo stopnico na poti oživljanja gospodarske rasti in prav tako je treba poskrbeti za ustrezno ravnovesje med socialnimi in gospodarskimi vidiki, da bomo skupaj našli potrebne oporne točke za novo gospodarsko rast. Vsekakor pa je potrebno, da začne ta notranji trg, ki zadeva 100 milijonov ljudi, bolje funkcionirati, ker je to pomembno tako za posameznike kot za podjetja in vse zaposlene v podjetjih. Tudi manjša in srednja podjetja morajo odigrati svojo vlogo, zato potrebujemo tudi za nje ustreznejši pristop, ki jim bo omogočal, da učinkovite sodelujejo v tem trgu. In v zvezi s tem imamo tudi nove sisteme, ki jih bomo lahko uporabili in potrebujemo tudi boljšo povezavo z varstvom potrošnikov. Najprej pa potrebujemo dober posnetek, tako rekoč fotografijo dejanskega stanja, vedeti moramo, kaj eh, poteka dobro, česa eh, nam še manjka in kako je treba izvajati že obstoječo zakonodajo za eh, de delovanje enotnega trga, za kar pa je odgovorna vsaka država članica. Zato je tudi potrebno eh, da spodbudimo države članice, da ne odnehajo, da ne opustijo svoja prizadevanja in to povdarja tudi poročilo gospoda Busutila. Vendar notranji trg ni edina pot, ki jo imamo. Ne gre samo za to, da sledimo pravilom notranjega trga za evropejce. Kriza, ki jo vsi čutimo, je nekaj, česar se lahko veliko naučimo in tako moramo vsi skupaj, vsake državi članici posebej in vsi tukaj skupaj poiskati nova urodja za reševanje krize ob čim večjem sodelovanju, sodelovanju med državami članicami, sodelovanju med institucijami in tudi ta parlament lahko igra zelo pomembno vlogo. Nekaj tega smo že storili, naredili smo neke vrste bilance obstoječega stanja in ob naslednjem srečanju na vrhu bomo objavili tudi izjavo oziroma sporočilo o ugotovitvah, tako da bomo vedeli tudi, kakšni so predlogi za nadaljne uveljavljanje notranjega trga lahko samo telegrafsko omenim dve zadevi in sicer dejansko uveljavljanje zakonodaje eh, za gospodarsko rast. Ne potrebujemo novih pravil, ne da bi najprej poskrbeli za boljše izvajanje tistega, kar že imamo v rokah. Izumljanje novih pravil ni samo nekoristno, temveč marsikdaj tudi zavira rast in ustvarja nesorazmerja in neravnovesja in tudi samo učinkuje, tako rekoč kaznuje dobro gospodarsko rast, čimer seveda ni novi priložnosti za državljane in podjetja. Zaradi tega bomo predlagali v okviru tega notranjega eh, trga znižati deficit z ena na nič celih pet odstotka in mislim, da je to predlog, ki ga moramo vsi podpreti morali bi priti do deficita prenosa eh, nič celih dva odstotka in ne bi smeli imeti take razdrobljenosti. Seveda bo komisija storila vse, kar je v njeni moči, vendar brez pomoči držav članic ne bo mogla doseči dejanskega boljšega izvajanja obstoječe eh, zakonodaje. Zaradi tega Mislim, da moramo vsi, ki stojimo tukaj skupaj v tem parlamentu, poskrbeti, da bodo odgovorni poskrbeli za to, da se prenese vse ustrezne direktive, ne le tiste o strokovni usposobljenosti in kvalifikacijah, temveč tudi o elektronskem trgovanju in poslovanju, o storitvah in tako dalje in tako naprej. Vsak dove, kdo je v državah članicah zadolžen za izvajanje to vrstne zakonodaje in zato morajo ti poskrbeti, da bo ta zakonodaja tudi učinkovito izvajana. Vsaka regija pa ima seveda tudi svoje posebnosti, svoje podjetja, prizadevanja, sindikatov in drugih skupnosti eh, so tudi usmerjena v večjo gospodarsko rast in moramo poskrbeti, da se bo obstoječi kapital držav članic bolje obračal. Vse to bo podarjeno tudi na srečanju na vrhu v mesecu juniju. Potrebno je pa tudi boljše obveščanje in osveščanje državljanov in podjetij. Imamo tudi nekaj orodij, ki so že bila razvita ravno zaradi večje preglednosti, večje jasnosti, ampak določena orodja so bila sprejeta, če lahko tako rečem, nekoliko neurejeno in morda zato ne delujejo dovolj učinkovito. Zavedajte se torej, Evropa je vaša in to je treba znati povedati tudi našim državljanom. Evropa je njihova je naša in vsa ta orodja moramo uporabiti za to, da bomo reševali vso problematiko, vključno s tem, da je treba poskrbeti, da bodo državne uprave in upravljavske strukture delovale bolje v tem smislu. In s tem vam želim tudi voščiti Eh, ob 20. obletnici enotnega trga, mislim, da ne smemo pasti v melanholijo, moramo biti dinamični in proaktivni, če hočemo doseči rast, ki jo potrebujejo naši državljani, tako da si bodo izboljšali vsakdanje življenje. In eh, to je ravno duh eh, tega pakta, dogovora o boljšem upravljanju enotnega trga, kateremu bomo vsi prispevali vsak po svojih eh, močeh in glede na svojo vlogo, lahko pa vam zagotovim, da bo komisija storila vse, kar lahko, da bomo to obletnico lahko praznovali z dinamičnim zagonom, eh, z večjim zaupanjem in vero v notranji trg, v preglednost in eh, o tem se moramo več pogovarjati, ne samo mi tukaj, temveč tudi s poglavitnimi gospodarskimi dejavniki in to bo ravno tudi podlaga za ta teden eh, o notranjem trgu, iz katerega bo izhajal tudi forum, eh, iz katerega bo sledilo potem tudi vsaki državi članici eh, posebno obeleževanje te obletnice notranjega trga. Moramo pa pogledati resnici v oči in jasno povedati, kaj gre dobro, kaj nam ne gre dobro in kaj treba storiti, da bo bolje, kako dovolj hitro začeti uveljavljati teh 50 prilogo, predlogov za boljše delovanje notranjega trga in mislim, da imamo vsi pred seboj veliko dela, ne samo na notranjem trgu, ki je sicer prednostna naloga v tem smislu ampak eh, zavedati se moramo, da naši državljani od nas pričakujejo konkretne rezultate, boj proti protekcionizmu, ker le tako je mogoče zagotoviti nova delovna mesta in večjo gospodarsko rast. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod komisar. In zdaj gremo naprej z govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Andreja Švab v imenu EPP za tri minute. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da se vsi strinjamo, da notranji trg, kot je komisar povedal, ne sme postati prva žrtev krize, temveč ravno obratno. 20 let po vzpostavitvi tega enotnega notranjega trga moramo narediti vse, da bo ta notranji trg sledil pravilom, ki smo jih pripravili. Zato se kolegu Busotilu, Eh, prisrčno zahvaljujem za pripravo tega poročila, zato ker je to poročilo pravzaprav let eh, barometer, v katerem lahko vidimo, kje stoji notranji trg. Ampak, kolegice in kolegi, 20 let po uvedbi notranjega trga bi se ob tej priložnosti in tudi svečanosti ob koncu leta postaviti vprašanje, kaj je uspelo v teh 20 letih oziroma kaj bi bilo potrebno potrebno popraviti. Jaz mislim, da poročilo kolega Bjusotila eh, o notranjem trgu jasno kaže, eh, kje so pomankljivosti. Čisto splošno eh, rečeno je premalo preglednosti. Obstajata dva problema pri udejanjanju eh, zakonodaje v zvezi z notranjem trgom. Na eni strani, da se ne izvaja in bilo je rečeno, eh, kriterij en odstotek, eh, to eh, izpolnjuje le nekaj držav v Evropi. Vak jaz mislim, da ta številka pravzaprav ne kaže, kako slabo uh, se uporablja notranji trg v posameznih državah članica. To je torej problem. Ne, uh, drugi problem pa je ne ne ne izvajanje, temveč napačno izvajanje. Jaz osebno sem prepričan, da na tem mestu potrebujemo več preglednosti in ne bo nam pomagalo, če bo pravna služba Evropske komisije nam sporočila, da e, se e, izvajajo e, postopki e, pri kršitvi tega za zaprtimi vrati. Mi bi morali jasno vedeti, kaj je narobe oziroma kaj napačno izvajajo in dobiti informacije tudi o tem, potem, zakaj države članice tega ne rešijo, eh, takoj potem, ko jih komisija k temu pozove. Kolega Posotil je eh, predlagal novo kategorijo eh, na tem področju in to se mi zdi izredno pomembno. Jaz sem že 8 let v Evropskem parlamentu in pri številnih direktivah, uredbah. E, moram reči, da e, celo poslanci, niti komisija ne ve, kako se iz, so se izvajale prejšnje direktive perspektive v eh, pravu posameznih držav. Mi smo že večkrat zahtevali, da bi imeli eh, tabelo eh, kjer bi bile navedeni podatke o posameznih državah članicah, mi bi morali eh, eh pravne predpise z leta 2004 natančno pregledati. To bi morala biti osnova, da se tudi v, v, v starih državah članicah pripravi takšno tabelo izvajanja eh, pravnih predpisov. Jaz mislim, da je to izredno pomembno, mi smo na začetku, zato sem zelo vesel, da lahko aktivno sodelujem pri tej razpravi. Hvala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 zagotavlja več trgovine, več prometa, boljše obveščene potrošnike, več delovnih mest in bolj zanesljive storitve in blago. To pomeni, da imamo bolj odporna Mala in srednje velika podjetja, ki se bolje soočajo z globalno konkurenco in vloga držav članic je ključna ne samo pri pripravi zakonodaje, ki mora biti inovativna, ampak igrajo države pomembno vlogo tudi pri prenosu evropske zakonodaje in to je faza, v kateri pride do največ težav. Včasih države članice precej presežejo dvoletno obdobje in posledično notranji trg 500 milijonov potrošnikov ne deluje, kot bi moral, enostavno zato, ker se pravile ne uporabljajo iztrezno. Države članice torej ali nezadostno ali pa napačno uporabljajo evropska pravila in to povzroča nadaljne težave, predvsem s tolmačenjem. Sporočilo iz leta 2011 je nekakšen Eh, pregled zakonodajnega cikla. Ampak poročilo greje še bilo bolj celostno in uh, vendarle pa imamo s pomočjo teh dokumentov boljši pregled na tem, kako notranji trg deluje. Uh, dejansko se države članice upirajo, omahujejo in proti temu se morata Evropski parlament in komisija izredno boriti. Tudi nacionalni parlamenti morajo igrati pomembno vlogo z izvajanjem nadzora. Pomembno vlogo pa ima tudi Solvit, ki prispeva k iskanju izven sodnih rešitev za državljane, kadar notrni trg ne deluje ustrezno. Solvit bi moral dobiti ustrezno pravno podlago, ki bi omogočila, da bi izkoristili potencial te mreže in da bi se lahko z njeno pomočjo soočili, proti izzivom, eh, soočili z izzivi in da bi komisija bolje izvajala svoje postopke. Kolega Greš je nekaj podobnega predlagal na forumu na prvem zasedanju v Krakavu leta 2011 in mislim, da bi dejansko na podlagi tega morali oblikovati prihodnjo usmeritev za notranji trg. Ta teden je pravzaprav teden notranjega trga na nek način in eh, priča smo precejšnjemu napredku in odpravi številnih uvir, vendar pa, če pogledamo preko številk in dejstev, forum pomeni, da se združujejo različni akteri, eh, podjetniki, eh, potrošniki, ki spremljajo delovanje notranjega trga in ki morajo tudi poznati svoje pravice in vedeti, kaj je mogoče ukreniti. No, moram reči, da sem nekoliko presenečen nad tem, da eden od predlogov poročevalca, v katerem ta poziva k vzpostavitvi neodvisnega organa znotraj Evropske komisije in to takoj po šestih mesecih, eh, In to naj bi bil organ, ki bi omogočil hitri postopek, šlo bi za nekakšnega eh, tožilca za notranji trg. To je zelo zapletena ideja, ki bi terjala poglobljeno razpravo, vendar pa do te razprave ni prišlo in zato pravzaprav niti ne poznamo pravne narave take funkcije, ne poznamo njenih pooblastil in kako bi se skupaj delovalo. Zato obžalujemo, da je bila ta kompleksna ideja vključena v razpravo šele po vsem v zadnjem trenutku. In eh, to je tudi razlog, zakaj te ideje ne moremo podpreti. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu Alde, gospod Lekigard, Spoštovana predsedujoča, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Po eni strani eh, izredno pozdravljam to poročilo kolega Pustila, ker tu gre za izredno pomembno temo. Gospod Buzotil, zato se vam zahvaljujem za to zelo dobro poročilo. Poleg eh, izvajanja zadev, ki smo si jih zastavili kot motor Evropske unije pred 20 leti, ko smo vzpostavili notranji trg, so izredno pomembne, ampak prišlo je do neravnovesja. Neravnovesje pa so razlog za to, da je eh, evroobmočje prišlo v težave. Eh, notranji trg obstaja nevarnost, da bo izgubil svojo vlogo kot motor, če teh zadev zdaj ob 20. obletnici ne bomo skušali rešiti in posvetiti posebno pozornost. To, to novi predlogi bi lahko bili dobro orodje, eh, namreč da se predvsem pokaže, kje so bil razvoj napačen. Pa to bi bil prvi velik korak k usklajeni gospodarski politiki. Zato pozdravljam tudi načrte komisije, da pregled objavljajo vsako leto. Tu gre za reševanje kvadrature kroga. E, gospodarstva, e, ki dobro delujejo, jih ne smemo e, kaznovati. E, na drugi strani pa. E, Tudi tisti, ki je najboljši v razredu, njemu ne more biti vseeno, če njegov sosed ima probleme, če je vedno bolj zadolžen. V prvem koraku bi bilo že dovolj, če bi predpise o notranjem trgu bolj hitro udejanjali. E, tu potrebujemo cilje, e, ki so povdarjeni v tem poročilu. Gre tudi za različne hitrosti pri izvajanju. 2011 so države e, potrebovale pet in pol mesecev leta 2011, zdaj pa potrebuje še skoraj enkrat toliko. In tu je potrebno priti do rešitev. Torej, države članice morajo svoje obveznosti bolje izpolnjevati, pokazati več angažmaja pri udejanjanju evropske zakonodaje. E, sočasno moramo ugotoviti, da 20 let obstoja notranjega trga je pripeljalo do tega, da so se nekatere zadeve celo dramatično poslabšale. In e, med najšipkejšimi gospodarstvi e, je situacija zelo dramatična v primerjavi z tistimi, ki jim gre bolje in tu bi morali eh, to zadevo rešiti. Mi kot evropejci eh, se smo stavili na ta notranji trg, nismo pa eh, pazili na to, da konkurenčnost se ne bo poboljšala za to politiko notranjega trga. Tu moramo nekaj narediti, spoštovani gospod komisar. In In pregled stanja eh, je ena od takih možnosti. Moramo pripraviti zasnovo bolj uravnoteženih možnosti na nacionalni ravni, mogoče celo korak naprej, da o tem razmišljamo na regionalni ravni. Samo tako bo nam uspelo, da dobimo eh, ravnotežje. Krize eh, dolgov v Evropi kažejo, da Eh, se sever in jug med seboj blokirata in to je problem, ki ga moramo čim prej rešiti. Zato eh, apeliram na gospodarstvenike Evrope, eh, sp, skušajte najti ravnovesje in notranji trg bi lahko bil odločilen korak in ne sme postati. Eh, tiger, ki vse ogroža. Mi moramo razmišljati o tem, moramo pa izkoristiti to 20. obletnico tudi zato, da mi, evropejci, ne samo države na severu, temveč vsi skupaj se pripravimo na prihodnost, da bomo nad to pripravljeni. Prisrčna hvala. Zdaj pa v eh, gospa Julie Gerling dve minuti. Thank you, Hvala predsedujoča. Moja skupina je pozdravila to poročilo in kot vsi veste, nismo vedno najbolj navdušeni nad predlogi v tej dvorani, ampak področje notranjega trga je področje, ki ga lahko zelo navdušeno podpremo. In res nas navdušuje ideja, da bi dejansko prišli do dokončanja notranjega trga. Podjetja in potrošniki bodo seveda imeli največ koristi od eh, dobro delujočega notranjega trga in eh, to je najbolj pomembno prav zdaj v času številnih gospodarskih izzivov. Vsi iščemo trge izven Evrope, soočamo se z izzivi izvoza, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na izzive in izzive priložnosti notranjega trga, zagotavljanje notranjega trga za državljane in podjetnike se ne ustavi pri dobri zakonodaji. Potrebno je tudi ustrezno izvajanje in potrebno je doseči čezmejno sinergijo med nacionalnimi organi. Brez tega in brez izvajanja državljani ne bodo imeli koristi od notranjega trga. Moja skupina podpira prizadevanja komisije, še posebej gospoda Barnjeja na področju podrobnega poročanja o napredku prenosa v nacionalno zakonodajo strani držav članic. Poziv, eh, podpiramo poziv poročevalca pri uveljavljanju zakonodaje v notranjem trgu in, eh, in podpiramo jasnejše poroščanje o postopkih kršitev. Eh, imenovanje krivcev je pogosto nepriljubljeno orodje v politiki, ampak je pa zelo učinkovito, kot je tudi učinkovito, če izpostavimo tiste, ki so najbolj uh, uspešni. Zato podpiramo oblikovanje stalno spremenjajočenega se programa, ki bi ga bilo potrebno vedno znova posodabljati. Potrebne so nadaljne naložbe tudi v hitri internet, eh, čezmejna plačila in podobno. Komisija mora zaustriti svoje delovanje in pomembno je, da izvajanje notranjega trga obravnavamo prednostno. Tako da zdaj, ko preznujemo to obletnico, Eh, bomo dejansko doživeli notranji trg, ki bo eh, nekakšen evropski dragulj. Hvala, gospa Gelling. Zdaj pa gospod Paška za skupino EFD za dve minuti in pol. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar. Letos praznujemo 20-letnico vzpostavitve notranjega trga. Ta je eno najpomembnejših orodij za spodbojanje gospodarske rasti. Strinjam se z gospodom Busutilom, da zagotavljanje prednosti notranjega trga državljanom in podjetjem se ne konča zgolj s sprejemanjem dobre zakonodaje. Poleg nadzora in prenosa direktiv ter uredb in poleg eh, podpore podjetjem pri izvajanju pravic in koriščanju prednosti notranjega trga z mehanizmi, kot je Solvit in kot je spletna stran MyEurope, mislim, da bi morali obravnavati tudi delo certifikacijskih organov, ki omogočajo dostop do notranjega trga za posamezne proizvode. Eh, Naprimer, organi na slovaškem vedno znova obveščajo potrošnike o kršitvah pravil na področju hrane ki, eh, in o pod, spornih proizvodih, ki pridejo na trg. Spomnite se nedvomno eh, težav z dioksinom pri svinjini in perutnini, ki so se lani pojavile v severnih državah in v Nemčiji. Pred nedavnim pa smo izvedeli, da je neko podjetje na Polskem ponovno embaliralo sol, ki se je uporabljala za soljenje cesti in da so jo podrajali kot eh, sol za prehrano in tudi ta je prišla v prehrambeno verigo. Ravno tako smo ugotovili, da je iz Francije na, prišla na slovaški trg perutnina, ki je vsebovala določene snovi, ki jih meso ne bi smelo vsebovati. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi eh, z koruznimi kosmiči, ki so povzročali težave potrošnikom. Vedno več je proizvodov, ki ne sodijo na notrni trg. In s tem, ko bomo notrni trg izboljšali, bomo izboljšali tudi nadzor nad mehanizmi, ki omogočajo dostop pod proizvodom do našega trga. Hvala, gospod Paška, zdaj pa gospod Kustavson v imenu skupine GUE. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne želim hvaliti notranjega trga, ampak se bom raje osredotočil na njegove pomankljivosti. Notranji trg in naša gospodarska politika naj bi omogočili prost pretok v interesu državljanov. Taka Evropa bi bila res nova Evropa, ampak zdajšnja Evropa je zaznamovana zaradi brezposelnosti, razkoraka med revnimi in eh, bogatimi. Eh, Eh, tisti, ki eh, si zauzemajo za enakost, zaostajajo. In govorimo o tem, da naj bi bil notranji trg najboljše orodje za zagotavljanje trajnostne rasti, vendar pa notranji trg kot tak tega ne more uresničiti, ne more ustvariti delovnih mest. Zato potrebujemo posem drugačno gospodarsko politiko, ki bo zelena, ki bo vsebovala naložbe v javni sektor in ki bo postavila ljudi pred sistem. V tretji točki je zapisano, da naj bi Evropska unija bila v stiku z državljani in potrošniki preko predstavništev Evropske komisije. No, to je dobro. Dobro je to za aktivne državljane, ki bodo tako lahko prišli v urade v tisočih in eh, eh vam povedali, kaj vse je narobe s politiko, ki je uničila eh, Eh, podjetja in preživetje številnih ljudi. Vse to, kar počnemo, naj bi koristilo ljudem in okolju, ampak to, kar počnemo zdaj, pravzaprav koristi samo velikim podjetjem. Sedanji notranji trg je zgradil visoke zidove med sektori in ne pomaga na tisoče revnim, ki so si obetali boljšo prihodnost v Evropski uniji ti se zdaj utapljajo uh, v sredozemlju na poti v Evropo. Najlepša hvala, gospod Obermajer. Najlepša hvala. 20 let že obstaja notrni trg s svoboščinami. Nedvomno je prinesel določene prednosti za evropske državljane. Da bi v celoti izkoristili njegov potencial, pa bi morali čimprej prepoznati težave in jih reševati. In mreže kot je solvico za to pomemben instrument. Uh, Tisti, ki tam delajo, delujejo dobro in učinkovito, vendar pa je pogosto zaposlenih eh, premalo in bolje bi bilo vlagati v osebje, kot pa v to, da vzpostavljamo novo, nepregledno agencijo, o katerih koristi se ljudje sprašujejo. Notrni trg lahko stori marsikaj, ne more pa biti eh, vse splošen odgovor na gospodarsko krizo, sploh kadar tudi notrni trg naleti na svoje meje. Naprimer, eh, podjetniki eh, iz vzhoda v Avstriji v gradbeništvu delajo kot nekakšni sužnji. Poleg tega je Frankfurt prestolnica bolgarske industrije od 10 do 17 tisoč navidežno neodvisnih podjetnikov naj bi tam delovalo. E, realne številke so verjetno še više. Tu ima nedvomno prednosti za e, gradbince, e, kajti za domače delavce bi nedvomno plačali precej več. To nedvomno ne more biti smisel notranjega trga, kajti temeljne svoboščine. Eh, so na tak način tako eh, se izkoriščajo v breme eh, ljudi in tudi v breme domačih podjetij. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajajo preostali govorniki. Naprej gospod Baldasere za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. V celoti se strinjam s prednostimi nalogami, ki jih je v svojem poročilo opredelil gospod Busutil in upam, da bo parlament sprijel to poročilo z veliko večino in da bomo na ta način lahko še naprej krepili delovanje notranjega trga. To je ključno za nadaljni razvoj Evropske unije. Na tak način bi posredovali močan signal tudi posameznim državam članicam, kajti zadnji rezultati ocen kažejo, da države članice vedno manj upoštevajo svoje obveznosti, kar zadeva prenos evropske zakonodaje. Po tej plati se torej strinjam s kolegi, da moramo zagotoviti več moči in več prožnosti z, v postopki za ugotavljanje kršitev in da moramo obravnavati mrežo Solvit kot eh, najboljši mehanizem za to. Obstajajo težave glede načela subsidijarnosti, eh, če bo eh, pravna podlaga za Solvit preveč formalizirana. In mislim, da je ključno, da komisija preuči vse možne rešitve, s ciljem, da bi okrepila delovanje te mreže, hkrati pa na ta način ne sme se zaplesti v pravna vprašanja. Za konec naj vas še opomnim, da je Lizbonska pogodba na novo opredelila vlogo parlamenta. Zdaj imamo predvsej več pooblastil, imamo tudi pooblastila pri oblikovanju in pregledovanju evropske zakonodaje. In zato, da bi zagotovili bolj plodno sodelovanje z nacionalnimi organi, je ključno, da ustrezno obravnavamo okvir ocenjevanja. To mora biti strukturirana debata med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Hvala. Najlepša hvala. Sledi gospa Bajler za tri minute. Predsedujoča, gospod komisar, kolegi in kolegice, v zadnjem tednu sem na praznovanju nemško-francoskega partnerstva spregovorila o 20-letnici vzpostavitve notranjega trga. Zanimivo je bilo, kako so gostje na to del, eh, se odzvali. Vsi so bili pripričani, da je to samo po sebi umevno in prav je, da državljani to zaznavajo na tak način. Štiri temeljne svoboščine so jedro Evropske unije in mi kot parlament upam, da si bomo vsi skupaj borili proti poskusom, da bi spostavili nove eh, ograde in ovire kot nemško in fran, nemška in francoska vlada v zadnjem času poskušata doseči, kajti prost pretok državljanov je za nas vsaj tako pomemben kot prost pretok kapitala ali dobrin. Poročilo gospoda Busutila je po mojem mnenju dobro in koristno. Pregled stane notranjega trga Solvit in drugi instrumenti so koristni instrumenti s katerimi lahko ugotovimo, ali vlade res želijo evropske zakone, in ali so pripravljene dejansko odpraviti pomankljivosti, kot to zahteva, zahteva svet. Mi želimo poenostavitev trga za državljane, želimo olajšati dostop za MSP-je in želimo, da bi od tega imeli koristi vsi državljani. Izvajanje pa eh, zanimivo ni vedno odvisno od velikosti države. Omenjeno je že bilo, da ima najboljše rezultate Malta, Belgija, beleže nekoliko slabše rezultate. Eh, In zelo zanimivo je bilo prisluhniti vašemu prispevku, gospod Busutil, in imam veliko sočutja, ampak moram reči, da je v vašem poročilu tudi nekaj drugih zastev, ki imajo podobno osebino. Naprimer, 18. člen v zvezi z javnostjo ali pa 24. člen, kjer zahtevamo korelacijske tabele ali pa 21. člen, da naj bi Evropsko sodišče delo, hitreje delovalo. Torej morda bi se morali najprej lotiti tega. Kar zdaj v socialne demokrati naj izpostavim štiri vidike. Najprej izvajanje mora biti pravilno, e, ne smemo stvari oblikovati, kot bi nam e, bile povšeči, ne smemo biti površni. In gospod Šacimarkakis, če mi boste prisluhnili, ob, liberalci v nemški vladi ravno poskušajo zaobiti direktivo o plačilih in eh, to, kar slišim, eh, mi vzbuja slabe slutne. Eh, Tretjič, notrni trg eh, se bori proti krizi, ustvarja delovna mesta in prispeva k rasti. In eh, zahteve glede socialne zaščite delavcev so eh, pretežke in to je tudi edina kritika, ki jo imam. Eh, Eh, socialna kohezija ni dovolj v spredju, na tem bomo ustrajali, ker ti na tem področju imamo zelo dobro tradicijo. In za konec naj eh, citiram še vašega nekdanjega kolega Žaka Delorja, ki je dejal, da notranji trg deluje po treh načelih. Konkurenca, ki oživlja, sodelovanje, ki krepi in solidarnost, ki povezuje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Vajler. Zdaj pa gospod Cubr za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, to poročilo vsebuje nekaj zelo zanimivih idej. Pravi, da je notrni trg glavno gonilo za zagon gospodarstva in za boj proti gospodarski krizi. To so dragocene ideje, ampak e, dragocene so samo za velike kapitaliste in velika podjetja. Take ideje ne upoštevajo gospodarskega razvoja perifernih regij in držav, kajti eh, v krizi, s katero eh, so, eh, se te države soočajo z velikimi težavami, kajti v veliki meri je k tem težavam prispeval prav notrni trg, kajti notrni trg pomeni deregulacijo, privatizacijo in to je pomenilo, da je bila uničena proizvodna zmogljivost najravnljivejših Eh, izvoz je upadal, vedno več je uvoza, predvsem kar zadeva prehrano in energetiko in s tem so te skupnosti postale zelo odvisne od zunanjih dejavnikov. Prišlo je do eh, zapiranja številnih podjetij, MSP je uničeno, je bilo na tisoče delovnih mest, povečala se je revščina, izključenost, prišlo je do izgube delovskih pravic. Eh, in do vedno večje privatizacije številnih storitev, eh, pošt, prenosa temeljih storitev in tako dalje. Kajti notranji trg ne upošteva pravic ljudi. Uh, obstaja samo eh, pravice do prostega pretopa kapitala in eh, dobrin oziroma blaga. Ljudje so se dolga leta borili za svoje pravice in od sedanje politike pričakujejo kaj drugega. Najlepša hvala, gospoda Šegeti, ja ne vidim, torej dobi besedo gospa Galpelt za tri minute. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej naj se zahvalim gospodu Busutilu za poročilo, ne samo, eh, ker se to spodobi, ampak tudi zato, ker je to poročilo zelo učinkovito in zelo praktično. Izpostavlja pomen instrumenta, s katerim bi notranji trg postal bolj pregleden in s katerim bi bolj jasne postale tudi naše naloge. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da ima notranji trg dolgo zgodovino, ampak kljub vsej tej zgodovini ta trg še vedno ne deluje popolno. Naš cilj mora biti, da bi bil ta trg eh, koristen za vse državljane Evropi in sicer na tak način, da bodo vsi udeleženci na trgu lahko izkoristili te prednosti. Rezultati pregleda stanja kažejo pozitiven trend, in to je samo po sebi eh, dobro, vendar pa eh, to ni dovolj. Zdaj je čas, da se ozremo na okrog in se. Eh, Pozanimamo, kje zaostajamo, kje moramo še kaj nadomestiti in kje eh, bi lahko pomankljivosti odpravili. In mislim, da je na tem področju to poročilo zelo koristno. Eh, kaj ti kaže tudi, da se ne smemo zaplesti v podrobnosti in da si ne smemo zatiskati pred oči pred težavami in podrobnostmi. Dovolite, da izpostavim eno od tem, namreč jasni javni razpisi predstavljajo 15 do 20 odstotkov evropskega BDP in če bi eh, tukaj ustrezno izvajali evropsko zakonodajo, bi lahko tudi v prihodnje veliko prihranili. Uh, Jasno se moramo zavedati, da bo Evropa konkurenčna šele takrat, ko bomo poleg zelo stroge fiskalne politike dovolj pozornosti namenjani tudi temu, kako izvajamo veljavno zakonodajo. Mislim, da gremo v pravo smer, moramo pa se zavedati tudi, da izvajanje teh pravnih predpisov ni vedno popolno ampak eh, tudi izvajanje samo po sebi ne zadostuje, kaj ti gre tudi za pomankanje preglednosti. Potrebujemo neposredne kontaktne točke, kjer bomo lahko reševali težave. Ravno tako pa je potrebno odpraviti podvajanje. Potrebno je torej izvajati zakonodajo in sicer na tak način, da bomo izpolnjeni pričakovanja ljudi, da bomo zagotovili več delovnih mest in več gotovosti. Pripričana sem, da pregleda stanja ne potrebujemo zgolj zato, da bomo naredili kljukico in da bomo lahko rekli, da smo opravili nalogo, ampak eh, moramo iti dejansko dlje. Mislim, da nekatere države članice zaslužijo zahvalo, ampak vendarle je pred nami še nekaj dela. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Kofrati za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Vsi se zavedamo pomena notranjega trga in tudi vemo, kaj se je dogajalo v zadnjih 20 letih. To je pravzaprav postal nedeljiv del identitete Evropske unije in vsi smo prepričani, da je ravno notranji trg tisti, ki lahko bistveno prispeva k rasti, gospodarski rasti v državah članicah. Vendar ravno zaradi tega moramo pozorno preučiti pomembne teme, o katerih smo danes že spregovorili. Zavedati se je treba, da je poglavitni sovražnik notranjega trga dan današnji kriza. In tu je potem tudi vprašanje, kako naši državljani gledajo na prednosti, ki jih ponuja notranji trg v tem času krize. Od številnih govornikov smo že slišali, da brez gospodarske rasti naša prizadevanja za notranji trg postajajo vedno težja. Dejstvo je, da ta kriza, skozi katero gremo sedaj, proizvaja še druge negativne učinke. In nekateri jo uporabljajo kot upravičilo, nekatere države jo imajo za izgovor, zato da ne izvajajo dogovorjenih ukrepov ali pa za zamudo pri prenosu evropske zakonodaje v države članice. Zelo pogosto pa je zapleteno zakonodaj njenega izvajanja stvar politične izbire. Tudi drugi načini so za ustvarjanje težav pri prenosu, prihaja tudi do napačnega razumevanja samih eh, besedil zakonov in črke zakona. Če bi dejansko pogledali konkretne podatke, potem bi lahko dobili vtis, da Evropska unija poskuša sebično uporabljati razpoložljiva sredstva, ki jih še ima na voljo. Zaradi tega se moramo potruditi in sprejemati ukrepe, ki dejansko krepijo naš notranji trg in to lahko dosežemo tudi tako, da imamo ustrezne sankcije, tudi za prepozno ali sploh ne prenašanje zakonodaje v države članice. Potrebujemo sicer ustrezno pravno podlago za to, da iščemo rešitve za probleme, ampak nekaj tega že imamo, pa se ne uporablja. Zato pravim, da je treba priznati tudi notranje vzroke, ne le zunanje vzroke za to, da trpimo hude posledice krize. Mislim, da je treba začeti hitro ukrepati in ne odlagati več pomembnega odločanja o perečih vprašanjih. Sicer nam bo še trda predla. Hvala lepa. Presidentin. Gospa Wertmann, hvala predsedujoča. Kolegi in kolegice, trenutno je posod v Evropi v spredju gospodarska kriza. Da bi se ponovno podali na pot rasti, moramo vlagati v notranji trg, ki je najpomembnejši instrument. Potrebujemo notranji trg, ki bo hkrati na voljo za podjetja in državljane, ki bo podpiral sinergije med nacionalnimi organi. Ti pa morajo pokazati tudi večjo pripravljenost za ustrezno in pravočasno izvajanje evropske zakonodaje. Države članice morajo izpolniti svoje obveznosti, e, nujno potrebujemo preglednost in učinkovitost. Prednosti morajo biti jasno na voljo državljanom in podjetjem. K temu prispeva Solvit. Najlepša hvala kolegi Busotilu za to res dobro poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še enkrat dobi besedo gospod Švab. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Nekateri prispevki so me nekoliko presenetili, naprimer kolega Gustafsson z Levice, ki ga zdaj ni več tukaj, je dejal, da je notranji trg podnav ljudi v revščino in da služi samo velikim koncernom. Na to lahko rečem, da naj pride v moje volilno okrožje. Pri nas pa nimamo velikih podjetij. Uh, Eh, ampak živimo od notranjega trga, imamo pa zelo veliko MSP-jev, ki imajo ogromno koristi od notranjega trga. V svetu brez notranjega trga nikakor ne bi imeli enakih prodajnih možnosti in zato lahko za svoje volilno okrožje rečem, da je taka ocena povsem napačna. Kolegica Vajdar je razpo, uh, eh, opozorila na to, da uh, Eh, v Nemčiji prihaja do zamud pri izvajanju direktive o zamudah pri plačilih, ampak ne glede na to, kdo v Nemčiji vlada, je potrebno paziti na to, da eh, Zakonodaja, ki je sprejeta soglasjem tudi eh, so zakonodajalca, torej sveta nemškega ministra, se izvaja tudi v Nemčiji. In pa še nekaj, kar je bilo doslej deležno malo pozornosti, čeprav je to uporočilo gospoda Busutila. Če bi imeli več uredb in komisija je podala nekaj predlogov v tej smeri, da bi na notran, področju notranjega trga imeli uredbe, eh, Tu bi državam članicam sicer omejili manevrsko področje za izvajanje, bi pa dosegli večjo enotnost pri izvajanju. In mislim, da bi morali v prihodnje resno razmisliti o tej možnosti. Če nam bo uspelo zmanjšati deficit pri izvajanju na področju notranjega trga. In gospod komisar, največ enkrat opomnim na to, da Evropska ljudska stranka izredno povdarja to, da zelo uh, podrobno preučujemo, kje bi morali se odločiti za uredbo oziroma za direktivo, zato da bi dosegli najboljše rezultate, kar zadeva notranji trg. Hvala. Najlepša hvala, gospod Švab. Zdaj pa gospa Šaldemus za tri minute. Øh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, ko sem bila še majhna, 20 let je od tega, se pravzaprav nisem navduševala nad notranjim trgom. Mislila sem, da bo to koristilo samo kapitalu in ne ravno ljudem. Vendar ža, na srečo sem čez čas dojela bistvo in spremenila mnenje. Vidim, da prihaja do interna, interakcije in Notranji trg, tako kot ga vidimo danes, je postal motiv za notranje sodelovanje znotraj Evropske unije in je tudi dobro prispeval k blagostanju evropskih državljanov, k ustvarjanju novih delovnih mest, ampak poskrbeti moramo, da bo tak tudi v prihodnje. In zato je treba zagotoviti, da bo notranji trg deloval in sicer še bolje kot v preteklosti. Zato pa moramo sedaj nekaj ukreniti. Prava sramota je, da ni tukaj nikogar strani sveta, da bi prisluhnil tej razpravi, ker edino, kar je pomembno, je, da države članice dojamejo, da je njihova odgovornost nad tem, kako deluje notranji trg, zelo pomembna, da so odgovorne, da prenesejo obstoječo zakonodajo in slišali smo, da stvari lahko zelo dobro delujejo, če bi vsi ukrepali tako kot Malta. Potem bi lahko imeli res notranji trg, ki dobro funkcionira. Mislim, da je pomembno, da izboljšamo pripravljenost držav članic za delovanje in sodelovanje. In to moramo okrepiti, če ne bomo storili ničesar, bomo izgubili podporo naših državljanov, podporo naših podjetij in tudi vseh kmetov. Samo predstavljamo si vse tiste državljane, ki so začeli z novimi investicijami, ki so zgradili eh, kletke za številne kokoši nesnice z namenom, da bodo proizvajali mnogo jajc, ki jih potrebuje trg, potem pa nenadoma smo spremenjali zakonodajo v prid prosti reji in tako naprej. Moramo zagotoviti stabilne pogoje, delovanja, da se bodo vsi ljudje, ki hočejo delati, znašli v varnem okolju, da bodo lahko delovali v pogojih poštene konkurence in da bodo tudi dobro obvešteni o tem, kaj se dogaja. Zato mislim, da je pristop pregleda stanja s preglednico, ki jo uporablja komisija, pravi, ampak treba je o tem potem obveščati ljudi treba imeti tudi pravi postopek sankcioniranja za tiste države članice, ki ne izpolnjujejo zahtev. In to je treba storiti hitro. Danes se očitno ne odzivamo dovolj hitro, lahko pa storimo še kaj drugega. In kot je rekel tudi gospod eh, komisar, lahko bi imeli tudi posebno akcijsko skupino, ki bi lahko šla od države članice do države članice in pomagala tistim, ki imajo težave s prenosom zakonodaje. Skratka, hvala za to temo, da smo lahko razpravljali o njej. Lotimo se zadev resno in prepustimo zadeve v boljšem stanju našim otrokom. Najlepša hvala, gospoda Mičela trenutno ne vidim, zato dajem besedo kolegu Repu. Rauhaja, sosija. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vsi potrebujemo stabilno okolje in socialno pravičnost in to je tudi v zadju vsega evropskega sodelovanja. Vse to pa bo možno le, če bo notranji trg deloval tako, kot je treba. Evropa nudi številne priložnosti, vendar obstaja hkrati tudi nevarnost, da si bomo sami izničili vse priložnosti. Zaradi tega mislim, da je to poročilo sestavljeno ravno pravi čas in tudi odločno zastopa eh, konkretne dejanja, ki jih je treba storiti na področju prenosa zakonodaje v državah članicah. Številne države članice se ne držijo rokov, ki so bili dogovorjeni in to se še zlasti dogaja na področju davkov in okoljevarstvene zakonodaje. Učinkovit prenos zakonodaje je zelo pomemben. Neučinkovit prenos pa škodi ne le državam, ki tega niso storile, temveč tudi vsem ostalim. Potem ne moremo govoriti o solidarnosti, o gospodarski rasti, ker če to hočemo, moramo najprej zagotoviti pospešen prenos evropske zakonodaje v država članica. Če država članica reče recimo pripravljena sem izvati v praksi okoljevarstveno zakonodajo, potem je jasno, da se namerava resno lotiti ciljev strategije 2020. Če pa države članice tega niso pripravljene storiti, potem tudi celotne strategije ne moremo imati resno. Učinkovita zakonodaja in njen učinkovit prenos so vendar stavr kredibilnosti Evropske unije, njene gospodarske sposobnosti in Kako ne zahtevamo, da naši državljani verjamejo v Evropsko unijo, kako naj delajo na doseganju ciljev skupnega trga, če sama država članica ne stori ničesar na tem področju. Zato je treba ustvariti boljše okolje za poslovanje malih in srednjih podjetij. Prav tako je treba bolje zaščititi potrošnike, tega doslej še nismo storili dovolj. In zato moramo imeti možnost, da ukrepamo v določenih državah članicah, ki ne sprejemajo skupnih pravil delovanja. Moramo imeti nek postopek za sankcioniranje kršitev, sicer po nepotrebnem dosegamo le razdrobljenost notranjega trga. In mislim, da je ta kriza v Evropi danes tudi moralna in etična. In vprašati se treba, koliko držav članic je dejansko predanih doseganju ciljev iz skupne evropske zakonodaje. Hvala, gospod Stolen, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim čestitati gospodu Busutilu za to poročilo na lastno pobudo. Enotni trg je področje, o katerem imajo vse države članice enotno mnenje, da gre za veliko prednost za vse skupaj, da je to odlično orodje za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. treba je pa prenesti vse to zakonodajo v, na nacionalno raven. Sicer ne bo nikakršnega napredka. Še vedno je veliko držav članic, ki zaostajajo s prenosom. Drugi predpogoj pa je dobra kakovost prenosa evropske zakonodaje v nacionalno. In tukaj moram poudariti, da je to zelo pomembna ovira Prva ovira pa se pojavi, če takrat, ko ustvarjamo evropsko zakonodajo, vedno, ko imamo tripartitna pogajanja, Evropski parlament, komisija, svet, se soočamo z odporom določenih držav članic, ki nasprotujejo za misli ustvarjanja ustreznih preglednic stanja in pregleda določb eh, evropske zakonodaje v primerjavi z nacionalno. Vendar je to prvi korak, ki ga je treba storiti, zato da imamo lahko ustrezno učinkovito spremljanje kakovosti prenosa zakonodaje. Zaradi tega sem prepričan, da bi morali imeti pravilo, po katerem bi morali vsak evropski zakonski akt prenesti na podlagi takega pregleda stanja. Najlepša hvala, gospod Rapti, za tri minute. Najlepša hvala. Hvala vam in tudi kolegi Busutilu za odlično upravljeno delo. Pravzaprav sem pripravila drugačen prispevek, ampak žal moram povedati nekaj drugega, kot sem predvidela in sicer. E, to zato, ker sem ravno kar ugotovila, da obstaja predlog spremembe, ki popolnoma spreminja ton, popolnoma spreminja celo poročilo. V Grčiji obstaja zelo znana pesem, ki pravi, da kar se le začne lepo, se konča z bolečino in eh, na to, se zdaj, na to pesem sem se zdaj spomnila. Kaj ti, dragi Simon, tvoje poročilo se je začelo odlično, besedilo je bilo dobro in velika večina ga je podpirala. Tudi v odboru je bilo sprejeto soglasno, ampak vse skupaj se ne bo dobro končalo, zato ker zadeve notranjega trga in sploh kar zadeva pregled stanja notranjega trga, tu ne gre za številke, tu gre za ljudi gre za evropske državljane in natančneje gre za evropske državljane v času krize. In Evropski parlament govori, razpravlja se, zakonodajalsko eh, angažira in počne vse, kar je v njegovi moči za evropske državljane, ampak tega ne počne v proveti, ampak eh, v eh, dejanskem življenju, na terenu in to je tisto, kar nas zanima. Zanima nas teren, dejansko življenje in ta pregled stanja naj bi pokazal, če posamezna država članica ustrezno izvaja evropsko zakonodajo. Eh, oziroma, če jo je ustrezno prenesla svoj, uh, v svojo zakonodajo. In vemo, da države članice tukaj zaostajajo. Vsi se strinjamo, da bi morali države članice eventualno tudi kaznovati za kaj takega. Ampak, če govorimo o kaznovanju, moramo ugotoviti tudi, zakaj države zaostajajo, kakšen je razlog, kdo je za to kriv. Polovica eh, javnih zadev se nanaša na davke in okolje in to poveže marsikaj. Eh, Poleg tega so to gospodarske razmere, gospodarsko-monetarna unija in to so stvari, ki jih ne moramo uskladiti in zato imamo težave, zato smo v krizi, zato imamo grožne. In tu gre zdaj za predlog spremembe, kjer bolj ali manj piše, da bi morali ustvariti neke vrste državno tožilstvo, torej še nek nov organ, ki naj bi nadzoroval uh, in imel možnost kaznovanja in države članice naj bi na ta način našle pravo pot. In eh, dragi Simon, dragi kolegi in kolegice, bojim se, da s takimi predlogi Evropa ne bo prišla naprej in da notranji trg na tak način ne bo pistal bolj privlačen. Zato prosim, da res tehno premislite o tem. Že zaključujem, predsedujoča. Eh, Govora je o spodbudah in o kaznih, ampak tu gre pogosto za klišeje. Mi, socialisti in demokrati, smo za spodbude. In eh, kljub temu ne mislimo, da eh, Evropska ljudska stranka želi samo kazni. Najlepša hvala, gospa Rapti, gospe Bastos ni, tudi gospe Hercog ni. Zato besedo dobi gospod Harber za 4 minute. Uh, Gospa predsednica, zelo sem zadovoljna, da sem lahko tukaj in hvala, ker ste me vključili na seznam govornikov, čeprav sem nekoliko zamudil. Žal mi je, ker sem zamudil predstavitev poročila gospoda Busutila in odgovor gospoda komisarja. Ampak rekel bi, da kot predsednik odbora, z zadovoljstvom ugotavljam, da je tukaj veliko kolegov, da vas podprejo in čeprav se vsi ne strinjamo, kot je povedala tudi predgovornica, mislim, da se strinjamo z analizo, ker gre za to, kako globoko odbor pozna pereče zadeve na notranjem trgu. Pripričan sem, da zadeve jemljete resno in da ste to povedali na začetku in žal mi, da nisem slišal vseh govorniku, tako da ne vem, ali bom ponavljal to, kar so drugi že povedali. Vendar bi rad povedal nekaj opomb, ki se osredotočajo na dva poglavitna vidika. Vrnil se bom še na vprašanje eh, kršitev, vendar bi najprej podaril tisto, kar se mi zdi pravzaprav potreba po evoluciji načina, kako spremljamo kršitev dogajanja na notranjem trgu. Najprej je treba razumeti, na kakšni ravni so izgubljene priložnosti, ki jih še vedno imamo. In tudi gospod Bolkenstein je nekoč v enem od svojih poročil, ki smo jih redno prejemali vsako leto o notranjem trgu, skratka, ko je on opisoval, notaj trg kot eh, Ferrari, ki se vozi na okolju druge prestavi. Sem si te rekel, da ni nujno, da potrebujemo Ferrari, ne potrebujemo največje hitrosti, potrebujemo zanesljivost, dostopnost za vsakogar. Ampak mislim, da je to vseeno dobro povedal, ker težava, s katero se soočamo, kolegice in kolegi, je v tem, da ne vemo, koliko je še vedno priložnosti, ki smo jih in jih bomo še zamudili ko se ljudje trudijo, da bi prodali blago in storitve v državi, v kateri to zakonito lahko počnejo in jih še vedno frustrirajo obstoječe ovire, ki bi jih morali že zdavne odpraviti, tako direktiva o storitvah kot blagovni svežen. Ali pa pride potem do izbire drugega proizvoda, ker je ta ker ima ta prednost na trgu države članice. Mislim, da gre za vprašanje našega odnosa do notranjega trga, samopoznavanje instrumentov kot so solvit in podobno, so že kazalniki izgubljenih potencijalnih možnosti. In potem tukaj gre še za zelo kratek odstavek, ki je pomemben. Ko prosimo komisijo, da uvrsti eurobarometrske rezultate v poročilo, komisije v letno poročilo, ker v letnem barometru gospodarskega stanja je veliko koristnih podatkov, ki bi jih lahko uvrstili med ukrepe za večjo osveščenost ne le naših državljanov, temveč tudi podjetij. Treba je videti, koliko naši ljudje sploh vedo o tem, ker če nihče ničesar o tem ne ve, potem so vsa prizadevanja sveta, komisije in Evropskega parlamenta za manj. Vsa svoja prizadevanja moramo združiti, da bomo imeli enotno, močno, blagovno znamko, da bodo naši državljani vedeli, na koga naj se obrnejo, da dobijo prave podatke. No, sedaj pa še o kršitvah. Mislim, da je poglavitna zamisel, ki izhaja iz tega poročila, namreč o tem, kaj storiti s temi postopki. Mislim, da bi dobro bilo, če bi začeli z neko neodvisno oceno, teh kršitev in kako bi lahko sploh upoštevali eh, ugotovitve, ki jih doslej že poznamo. Ampak meni se zdi, da je bistvo v tem, da če ljudje ne morejo prodati svojega blaga ali storitev samo zaradi tega, ker neka vlada ni prenesla zakonodajo za danem roku, potem tu ni več kaj razmišljati. Treba je konkretno ukrepati. Najlepša hvala, zdaj pa postopek KDI. Prva ima besedo gospa Bužič. Ob 20. obletnici notranjega trga in ob tej resni krizi je vsekakor poročilo gospoda Simona Bosodila še kako dobrodošlo. Končno se moramo zavedati, da manj tekmujemo znotraj Evrope drug z drugim, ampak da se bolj orientiramo na tekmovanje z drugimi globalnimi tekmeci kot je v skupini brics in zato pozdravljam vse te pobude in dajem večji poudarek mogoče samo na intenzivnost komuniciranja kajti portali sicer povsod so so po vseh državah ampak te portale verjemite tudi ljudje ki so za to odgovorni premalo komunicirajo premalo komunicirajo naprej tudi ustno tudi z besedami zato mogoče od malih in srednjih podjetij je samo nekaj procentov tistih ki sploh ve resno za to ostali pa so tako rekoč izključeni hvala vam Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπασέσκου, παρακαλώ. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Piața unică joacă un rol crucial în ieșire. Na lipsa hvala, gospa predsedujoča. Enotni trg igra ključno vlogo pri evropskih prizadevanjih za premagovanje gospodarske krize. Zaradi tega menim, da je izrednega pomena, celovito in uh, natančno prenašati in uporabljati vse evropske direktive. Le tako bomo lahko okrepili regulativne okvire evropskega trga in to bo uprid vsem evropskim državljanom. Zadnja preglednica stanja notranjega trga kaže na to, da je le malo držav članici izpolnilo ta prenos. Romunija je žal med tistimi, ki jim ni uspelo doseči niti eh, enega odstotka. Vendar se moramo zato še bolje potruditi, da bomo izboljšali prenos zakonodaje. In the early days of what was the EC? V zgodnih časih skupnega gospodarskega prostora se je govorilo o prostem trgu, vsi radi uporabljamo besedo free, svobodno, prosto, vendar je marsikoga zavajala o realnosti. Svoboda, ki jo uživa določeno blago na tem trgu, je imela za ceno izgubo delovnega mesta osebe, ki ga je ustvarila. In prosto gibanje je pomenilo enako. Tako da poročevalec sedaj govori, da o domnevni potrebi držav članic, da prenesejo zakonodaje svojih držav, tisto, kar so sklenili evropski gospodarji. In eh, kaznovali naj bi se države, ki naj bi umaknile, zato da niso umaknile manjše ovire za tako imenovani prosti trg. V letu 1973, ko je tudi Združeno kraljestvo vstopilo v Evropsko unijo, so nam bile všeč besede, kot so svoboda, prosti trg in podobno. Sedaj pa poslušamo iste besede z ust evrokratov in ne pomenijo ničesar več. Hvala lepa, zdaj pa zadnja govornica. Uh, eh, Tun und Hohenstein. Dziękuję Pani Przewodnicząca. To niezwykle <clears throat> ten e, scoreboard single... Najlepsza chwala, Gospa Przewodnicząca. Preglednica stanja notranjega trga je zelo pomembna in potrebujemo jo tudi zaradi tega, da ohranimo to razpravo živo. Namreč, Evropska unija je lahko zelo koristna za vse naše državljane, ampak le, če uporabljamo evropsko zakonodajo na pravi način. Številne pobude niso dovolj. Treba si je izmenjati tudi eh, prakso in vse analize in preglednice in preglede spraviti v prakso. Vse to je sicer lahko zelo koristno in zelo sem zadovoljna, da je forum o enotnem trgu zelo pomemben. Leto smo imeli tudi uh, en teden posvečen temu forumu, ampak potrebujemo tega še več, potrebujemo tudi tesnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo pri tem projektu. Le takrat bo notranji trg veliko bliže našim državljanom. Hvala. No, Hvala lepa. hvala in sedaj prosim gospoda komisarja Barnija naj se odzove. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala vsem, ki ste se oglasili in podali tudi svoje predloge. Še zlasti hvala gospodu Švabu in gospe Golik, da so podarili pomen notranjega trga za gospodarsko rast rad bi se odzval tudi na mnenje tistih, ki pravijo, da je kriza največja grožnja notranjemu trgu. Ampak podarjam ponovno, v tej krizi ne smemo nastopati protekcionistično. Moramo pogledati prednosti, ki nam jih nudi notranji trg. Ker če bomo še nadalje drobili ta notranji trg zaradi teh refleksov protekcionizma notranjega trga, potem seveda tega notranjega skupnega trga ne bo več. Vendar bi ravno v tej veliki krizi morali podariti pomen tega velikega notranjega trga. Ta nam daje prvo in najboljšo možnost za izboljšanje gospodarske rasti. Če hočemo, da notranji trg dobro funkcionira, pa moramo dobro razumeti, zakaj gre. In zato podpiram vse, ki ste omenili, da je osnovno poznavanje pomena notranjega trga pred pogoj za vse druge analize, da bomo vedeli, kje so naše poglavitne napake. Res pa je tudi, da očitno ne znamo dovolj dobro komunicirati z našimi državljani in našimi Podjetji, zato je tudi treba poskrbeti za preglednost, ki jo je priporočil tudi gospod Švab, ki bi mu rekel tudi to. Ni dovolj, da razmišljamo samo o globalnih, o svetovnih razsežnostih. Treba je pogledati naš notranji trg in pogledati, kako vsaka od teh zakonodaj, kako vsak od teh aktov dejansko deluje. In eh, poglejmo, naprimer, kako se v praksi obnesa direktiva o v storitvah, ker to le pokriva zelo pomembno področje. Tako se lotimo vsakega akta, sestavimo zadeve tako, eh, kot da bi zidali zid iz posamičnih opek in Nekateri ste tudi podarili pomen pregleda stanja, ker nam to lahko da izhodišča za ugotavljanje o tistih, o tistih področji, kjer lahko storimo več. Tudi izmenjava dobrih praks je lahko zelo koristna. Naj rečem tudi to, da tudi mene skrbi preslaba uporaba tega pregleda stanja. Imamo preglednice, ki jih objavljamo pa vendar se ne uporabljajo dovolj v praksi. Glede postopka sankcioniranja tistih, ki kršijo dogovorjene roke, je očitno treba iznajti nekaj, da prisilimo države članice, da storijo tisto, k čemu so se zavezale. Vendar moramo predtem, naj povem čisto objektivno, izboljšati stanje zadev tudi Eh, iz drugega vidika. Eh, če bomo zmanjšali zapletenost postopkov, potem se bo zmanjšalo tudi število pre, eh, kršitev rokov za prenos. Če naj notranji trg, če naj Brusel približamo našim državljanom in podjetjem, moramo bolje uporabljati obstoječa orodja, med njimi solvit, za katerega ne morem dovolj poudariti, kako koristno orodje je to. To je ravno tisto orodje, ki lahko omogoči hitro dostopanje do osnovnih podatkov, kakšne so zakonodajne ovire oziroma pogoji delovanja in veliko je še novih zamisli, ki jih lahko povežemo s tem komisija ima sicer do nekaterih novih zamisli določene pomisleke, ker vendarle izhajamo iz same pogodbe, katere varuhi smo in zato si ne želimo podvajanja funkcij in odgovornosti, vendar je dejstvo, da tudi vi kot parlament lahko zahtevate od komisije, da bolje opravi svoje delo, da Eh, sestavlja poročila na teme, ki si jih vi želite. In eh, to je neke vrste tudi naloga političnega varuha. Vi morate tudi skrbeti za to, da tako komisija kot svet bolje upravljata svoje naloge. In lahko se seveda vrnemo spet nazaj na prenos zakonodaje, v nacionalno zakonodajo. Dobro bi bilo, če bi najprej opredelili in tu lahko komisija odigra pomembno vlogo, prednostne sektorje, kjer bi bilo treba evropsko zakonodajo čimprej prenesti na nacionalno raven, zato da bi se čimprej omogočilo pospeševanje gospodarske rasti. Zato smo tudi govorili o ničelni toleranci kar je povedal tudi mhm. gospod Busutil. Boljše delovanje notranjega trga je povezano s številnimi drugimi prizadevanji, tudi s evropskim semestrom. Iz ovrednotenja stanja na trgu izhajajo tudi koristi podatki, ki jih moramo povezati z drugimi pregledi, tako s proračunskimi vidiki kot z drugimi analizami. Pomembno pa je ohranjati živ tudi dialog z našimi državljani. In tudi gospe Kukovič bi rad rekel, da je ta teden posvečen notranjemu trgu tudi zelo pomemben in da si prizadevamo zadeve približati državljanom. Nekateri med vami ste bili tudi aktivno udeleženi pri vseh teh dogodkih. Res pa je, da moramo tudi s pomočjo sodobnih tehnologij preko interneta in podobno eh, neposredne dostopati do naših državljanov. Dialog z malimi in srednjimi podjetji je tudi pomemben, zato so v tej luči pomembna tudi orodja, ki se lahko uporabljajo preko interneta, da bo delo vsem močno olajšano. Tako se bodo na nek način naši državljani ter mala in srednja podjetja lahko pobotali z notrnim trgom in videli, da jim je lahko veliko prijaznejši, kot se jim zdi. In dejstvo je, čima se tudi sam strinjam, da je lahko ta parlament v teh prizadevanjih zelo pomemben. Spregovoriti pa je treba tudi o varnosti blaga, ki se znajde na notranjem trgu. Blago, ki prihaja od zunaj, mora spoštovati vse norme, ki veljajo na notranjem trgu in svijam se z vsemi, ki ste to poudarili. Znotraj tega velikega notranjega trga seveda obstaja tudi del, ki je odvisen od javnih naročil. In spoštovanje pravil javnih naročil je tudi bistvenega pomena. Eh, tudi elektronsko trgovanje lahko odigra pomembno ulogo in naj vas spomnim še na delavnico, workshop, ki je bil nedavno organiziran v Bruslu. Imeli smo praktične predstavitve delovanja eh, in sodelovanja ravno preko elektronskih poti in obveščanja manjših lokalnih skupnosti, povezovanja raznih prizadevanj za boljše trženje. In eh, na tej demonstraciji je bilo prikazano, da bi lahko od tega imeli velike dobičke. Gospod Šva, prav imate, ko pravite, da je treba biti objektiven, ko govorimo o notranjem trgu. In tudi naše delo je usmerjeno k temu, predvsem hočemo zagotoviti, da bo zakonodaja prenesena v čim krajšem roku na področjih, ki omogočajo večjo vključenost malih in srednjih podjetij. Notranji trg pa ne sme ostati nekaj osamljenega med drugimi evropskimi politikami, ravno nasprotno. To je osnova, temelj vseh drugih prizadevanj. Vsi vemo, kaj se zgodi, če imamo temelje, ki niso solidni. Na takih pač ne moremo zgraditi čvrste zgradbe. In kje so šele potem politike? Eh, zelenim značajem, kje so potem še vsi ostali cilji, ki smo si jih zastavili v strategiji 2020, kje je ravnotežje, ki smo si ga zadali za cilj. Vse to je odvisno od ustreznih temeljev. Vse bi lahko združil pravzaprav v štiri besede socijalno usmerjeno gospodarstvo, konkurenčno gospodarstvo. Kot rečeno, komisija dela na sporočilu, ki bo pripravljeno do konca poletja. Pri tem pa lahko samo še enkrat podprem gospoda Busutila, ki podarja učinkovitost prenosa zakonodaje. Sam se zelo trudim, da bi se nadaljevalo delo stalnega pregleda dejanskega stanja in da bi se potem ugotovitve prevedle v učinkovito eh, zakonodajo. In v tem duhu pripravljamo naslednje zasedanje sveta, ki bo imel zelo pomembno vlogo pri oživljanju notranjega trga. Ne glede na to, kakšni so zaključki sestankov na vrhu, pa moramo najti potem tudi ustrezne načine in orodja, da ti sklepi pridajo v življenje med ljudi in bolj si bomo prizadevali za odpravo ovir za notranji trg. Prej bomo imeli možnost, da izkoristimo vse te izgubljene priložnosti, na katere smo bili danes tudi opozorjeni. Ravno v časi krize si ne moremo privočiti, da bi pustili, da nam take priložnosti pozijo med prsti. Z državami članicami torej treba poskrbeti za celovit pregled vseh obstoječih pravnih aktov na tem področju, jih pregledati po sektorjih in pomagati podjetjem v državah članicah, da bolje usvojijo zakonodajo, da bodo lažje delovala v pogojih konkurenčnega notranjega trga. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa dajem takoj besedo poročevalcu. Izvolite. You, hvala, predsedujoča. Štiri minute imam, če se ne motim, tako so mi rekli. Hvala. No, Naj se za začetek, gospa predsedujoča, zahvalim komisarju Barnjeju in vsem kolegom in kolegicam, ki so spregovorili o tej zelo zanimivi razpravi. Hvala vsem, ki ste skoraj brezpogojno podprli moje poročilo, pa hvala tudi tistim, ki ste izrazili nekatere pomisleke, predvsem v zvezi z predlogom spremembe, ki je bil vložen in na to se bom vrnil čez nekaj trenutkov. Najprej pa naj spregovorimo o paradoksu, ki ga je omenil gospod Barnje na samem začetku današnje razprave. Dejal je, da se soočamo s paradoksom, namreč po eni strani vsi razumemo potencial notrnjega trga ali pa vsaj skoraj vsi razumemo ta potencial, po drugi strani pa vemo, da notrni trg pogosto postane prva žrtev, ko gredo stvari na robe, postane prva žrtev protekcionističnih teženj. In to je dejansko paradoks, ki ga moramo premostiti, to je ovira, ki jo moramo premagati. V svojem poročilu omenjam tri načine, kako premagati ta paradoks. Najprej krzdiva prenos. Zakonodajo o notranjem trgu moramo prenesti pravočasno in pravilno. Če tega ne bomo počeli, bomo imeli težave. Potem drugič učinkovito moramo izvajati zakonodajo. Če zakonov ne bomo izvajali, sploh ni nobene koristi od tega, da zakono imamo. In pa tretjič, zakonod, eh, državljanom in podjetjem moramo dati na voljo možnost pritožbe, kadar gre kaj narobe. Nekaj kolegov je omenjala svoje pomisleke glede predloga spremembe, ki je bil vložen. Naj ga nakratko eh, predstavim, da eh, bom kolege nekoliko pomiril. Poziva namreč komisijo naj vzpostavi hitri postopek za ugotavljanje kršitev in naj razmisli, torej razmisli o vzpostavitvi neodvisnega organa znotraj komisije, ki bi bil odgovoren za pregon primerov kršitev zakonodaje notrnjega trga in izvajanje postopkov o ugotavljanju kršitve, potem ko je bilo podano soglasje kolegija komisarjev. To je predlog spremembe, ki poskuša vzpostaviti hitri postopek. Poskušamo dati torej konkretni pomen temu postopku. Na ta način bi komisijo osvobodili neustreznega političnega pritiska, s katerim se komisija pogosto sooča, kadar se pogaja o izboljšem prenašanju ali boljšem izvajanju z državami članicami v začetnih fazah postopkov ugotavljanju kršitev in pogosto zaradi tega pride do samih postopkih do prevelikih zamud. Tu torej ne gre za sankcije, kot je to razumela gospa Rapti, gre za depolitizacijo samega postopka in gre za to, da bi postopek želeli pospešiti ne gre za nič zloveščega, gre za to, kako zagotoviti, da bo notranji trg deloval. Kar pa zadeva časovnico, zakaj zdaj? Zdaj je pravi čas, kajti če ne bomo ukrepali zdaj, uh, nam bodo stvari spouzele iz rok. Uh, No, če zaključim, strinjam se s kolegi, ki pravijo, da je glavna vrlina Evropske unije prav notrni trg in vprašanje, s katerim se soočamo, je kako zagotoviti, da bo notrni trg deloval v prid nas vseh. Mislim, da moramo izkoristiti to priložnost ob 20-letnici notrnjega trga da zberemo politično voljo in se lotimo še preostalih pomakljivosti tega trga, zato da bomo res dosegli en sam enotni trg, ki bo zagotavljal rast in gospodarsko blaginjo vsem državljanom. Hvala. Najlepša hvala, gospod Buzotil, dame in gospodje. S tem je. Yeah. Razprava o poročilu kolege Busotila zaključena, glasovali bomo jutri ob 12.